kolegi. Nadaljujemo sejo. Zapisnik včerajšnje seje in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kak ugovor? Imate ugovor ali želite besedo? Samo besedo želite, prav. Izvolite. 839. A, pritegnite pozornost predsedujoče, prav. Torej, nimate ugovora v zvezi z zapisnikom, prav, zapisnik je torej sprejet. Kolegice in kolegi, zdaj pa bomo nadaljevali z prvo točko na dnevnem redu danes popovdan, gre za izjavo komisije na temo priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA v veliko veselje mi je, da je z nami komisarka Malmström. Izvolite. Hvala, hvala, gospod predsedujoča. Pozdravljeni. Pozdravljeni, drage poslanke in poslanci. Sporazum med predsednikom Junckerjem in Trumpom Julija Jani je predvsem vseboval poudarek na trgovini. ZDA e so naš najpomembnejši trgovinski partner in Sporozum je pomagal pomiriti napetosti. Od Julija Janis, lani sem se petkrat srečala z veleposlanikom ZDA, pregledali smo izvajanje delovnega programa in delali smo tudi na skupni izjavi. Prejšnji teden smo ocenili napredek na različnih področjih v delovni skupini, prav tako sem mu povedala, kako je z postopki za sprejemanje mandata v EU. Svet bo v prihodnih tednih sprejel mandate za obe pogajanji, najprej kar zadeva odpravo tarif za industrijske izdelke, drugič pa kar zadeva oceno skladnosti. Upam, da bomo v celoti izvajali skupno izjavo čim prej in seveda pogajanja o prihodnosti se ne bodo dotikala kmetijskih vprašanj. Parlament se prav gotovo zaveda pomena čezatlantskih odnosov. Ti odnosi so ključni za globalno gospodarstvo. Natančno opredeljena agenda te delovne skupine nam je lahko v prednost. Glede na to, da so naši odnosi tako obsežni na področju trgovine, bi lahko odprava tarif pomenila, da bi zmanjšali stroške za gospodarske operaterje. Številni industrijski sektori na obeh straneh Atlantika delajo z majhnimi maržami, glede na to, da so naši trgi tako veliki in tako učinkoviti. Če bi sprejeli omejen, ampak pomemben dogovor v zvezi z blagom in tarifami, bi lahko podjetja od tega žela prednosti in bila bolj konkurenčna. Ocenjujemo, da se bo izvoz povečal za 8 odstotkov, oziroma 9 odstotkov strani EU v ZDA. To znaša približno 26 milijard evrov. To je veliko. Potem pa še ocena skladnosti, standardi in regulativna vprašanja. To bi lahko pomenilo, da bi lažje dosegli prostotrgovinski sporazum in začeli smo pogajanja z deležniki prejšnji teden. Povabili smo jih, da podajo predloge. Veselimo se njihove podpore za to, da bi lahko začeli razpravo z ZDA na tem področju. Zavedam se, da se nekateri bojite, da se pogajamo z slabšega položaja. No, povedati želim, da sem našim partnerjem posredovala zelo jasno sporočilo. To je bilo prejšnji teden, pa tudi predtem. Eno stranska dejanja na področju trgovine bi spodkopala naša prizadevanja za krepitev odnosov. Prav tako sem povedala, da si mi tega sicer ne želimo, ampak če bi ZDA sprejele enostranske ukrepe, bi se mi odzvali. Pogajanja bi se ustavila in to je zapisano tudi v osnutku pogajalske direktive. Prav tako bi takoj sprejeli povračilne ukrepe. Upam, da bo modrost prevladala, da se to ne bo zgodilo, zato da bomo še naprej lahko delali na tem, da bi na koncu zmagali vsi povedati. Želim, da bi bil pomemben signal, če bi pravočasno sprejeli mm, ustrezne ukrepe, da bi lahko v celoti izvajali sporazum, ki sta ga sprejela oba predsednika. Nič več, nič, nič več, nič manj. Evropska unija je zavezana tej skupni izjavi. Upam, da boste podprli naša pogajanja z ZDA vaša podpora je zelo pomembna. To bi pokazalo, da so institucije enotne in v enotnosti je moč. In še nekaj. Če bi parlament zavrnil ta omejena pogajanja, bi zavrnili uravnotežen in sorazmeren pristop do izjave iz julija In ta izjava je namenjena temu, da se pomirijo napetosti. To pomeni, da bi vi bili za to, da se ohranijo napetosti, čeprav obstajajo možnosti, da se napetosti pomirijo. In kar zadeva vozila, avtomobile, tudi to smo vključili v predlog, veliko bolje je za čezatlantske odnose, če se tarife na avtomobile zmanjšajo na nič odstotkov. To je bolje za proizvajalce, potrošnike in trgovce. Veliko bolje, kot če bi uvedli tarife. Natančno bom prisluhnila vaši razpravi, zamislim in priporočilom in še enkrat ponavljam, ko se bodo pogajanja začela, bomo parlament redno obveščali o vseh vidikih razprav, kakor običajno na področju trgovinskih vprašanj. Hvala lepa. Hvala, hvala gospa komisarka. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej ELS, gospa Quisthood Rovol. Izvolite. Hvala, hvala gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najprej želim izraziti spoštovanje za vaše prizadevanja. Prizadevate si normalizirati odnose, to je zelo pomembno. Vi si želite, da bi dosegli trajnostne rezultate. Zato parlamentu priporočam, da se na jutrišnjem glasovanju izkaže za odgovornega in podpre mandat. V interesu nas vseh je, da skrbimo za tista področja, ki so nam skupna in da pomerimo napetosti. Komisija ne sme zdaj biti preveč ostra. Tisti, ki tako menijo, v bistvu zagovarjajo možnost uvedbe sankcij, kajti sankcije bi škodile vsem. Namesto tega bi morali iskati soglasje med EU in ZDA, spet bi morali sesti za pogajalsko mizo. Kaj pa imamo za izgubiti? Če pogajanja ne bodo uspešna, bomo za seboj vsaj imeli poskus konstruktivnega načina reševanja tega problema. Če nam uspe, bomo rešili trgovinski spor in odpravili tarifne ovire. Na koncu pa še nekaj. Svet se spreminja, napreduje, ne glede na to, ali se bomo pogajali ali ne. Mislim pa, da je naloga velikih demokracij, da sodelujejo. Hvala. Hvala lepa, socialisti, gospod Lange, dve minute, izvolite. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisarka. ne bomo se pogajali pod pritiskom. V številnih tiskovnih izjavah v zadnjem času je Evropska unija to vedno znova ponavljala. Torej, ne bomo se pogajali pod pritiskom. Sprašujem se, kaj se je spremenilo. Tarife na jeklo in aluminij veljajo tudi na španske olive. In Trump grozi z tarifami na avtomobile in avtomobilske dele. Kar zadeva pritisk ZDA, se ni spremenilo nič. Mi smo veliko popuščali. Uvoz utekočinjenega plina se je dvignil za 180 odstotkov iz ZDA. Veliko več uvažamo tudi soje. Za več kot 100 odstotkov se je dvignil ta uvoz komisija je v dveh mesecih potrdila in to se bo zdaj primešavalo tudi biodizlu, kar pomeni še več uvoza soje iz ZDA. Evropska unija je že veliko popuščala. Jaz pa se sprašujem, kje so popustili američani. Ali so zmanjšani pritisk? Jaz menim, da ne. In dokler je tako, mislim, da moramo zelo jasno opredeliti svoje stališče. Julija lani smo sklenili, da ne bo sporazuma brez sklica na pariški sporazum. Danes smo pred nekaj urami govorili o podnebju. Tega ni v predlogu mandata, prav tako ni ocene vpliva na podnebje, če bi sklenili ta sporazum. Ne, mislim, da moramo biti jasni. Po mojem mnenju moramo vedno spoštovati pravo, ne pa da zmaga močnejši. Hvala. Hvala lepa. Skupina EKR, gospod Zahradil, izvolite minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča komisarka, kolegice in kolegi, čezatlantska trgovina je ključnega pomena za globalno trgovino. Mi podpiramo predlagana mandata komisije, gre za mandat v zvezi z tarifami na industrijske izdelke in za mandat v zvezi z oceno skladnosti. S tem bomo pomirili napetosti in zagotovili tudi prednosti za evropska podjetja in potrošnike. Naprimer, odprava visokih tarifnih ovir na izdelke, naprimer oblačila, bi lahko izvoznikom v EU pomagala, da bodo bolj konkurenčni. To velja tudi za našo industrijo. MSP pa bi prav tako lahko veliko mm, želi zaradi tega, zato ker ne bi bilo treba izvajati dvojnih študij, na primer. Imam pa ključen predlog, namreč ta pogajanja ne bodo uspešna, če ne bomo odpravili tarif na jeklo in aluminij. Prav tako potrebujemo več jasnosti glede vključitve avtomobilskega sektorja, kajti to je ključnega pomena za to, da zagotovimo združljivost z svetovno trgovinsko organizacijo. Zanima pa me tudi, kako bodo delovala pravila o izvoru. EU in ZDA morajo oboji potekniti sklepe iz štiriletnih pogajanj o TTIP, še posebej kar zadeva lahke zmage, tarife, standarde in regulativno sodelovanje. Skupina EKR upa, da bo ta sporozum dober temelj za nadaljevanje odnosov v prihodnih letih. Hvala. Hvala lepa, skupina Alde, gospa Šake. Dve minute, izvolite. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Kolegice in kolegi, pravila so zelo pomembna. Trgovina na osnovi pravil je pomembna, zato ker bo večina rasti prišla od zunaj EU. Če si pogledamo Kitajsko, lahko vidimo, da ta država ne spoštuje trgovinskih pravil. In če si zdaj pogledamo ZDA, lahko vidimo, da je ta administracija neupravičeno EU imenovala za varnostno grožnjo, zato da upraviči tarife na jeklo in alumini. Seveda pa smo še vedno zavezniki v NATO. To nima nobenega smisla. Prav tako ima dvig napetosti resne posledice. Ključno je, da nadaljujemo s pogovori in da poskusimo najti sporazum. Nekdo mora biti tista odrasla oseba v sobi. Tistih, ki ne podpirate Evropske komisije, upam, da razumete, da bo veleposlanik Sandland in drugi z veseljem to vzel kot eh, nesposobnost EU, da sprejmemo odločitve. To ni v našem interesu. Mi moramo podpreti komisijo za začetek pogajen na osnovi omejenega področja, ne gre za oživitev TTIP, gre za nadaljevanje dela na sporozumu Juncker in Trump. Če podpremo pogajanja in jasno opredelimo pogoje za to, kako se lahko zaključijo, bomo na ustrezen način nadaljevali delo. Sporazumi s tretjimi državami prav tako ne smejo biti instrumenti ali orožje za nastopanje proti njim. Mi pa sklepamo po drugi strani sporazume tudi z drugimi državami. Pomislite na Kitajsko, pomislite na to, kaj lahko dobimo, vendar imejte v mislih tudi to, kaj lahko izgubimo. Podpiram komisijo, mislim, da moramo biti močni in združeni kot Evropa, še posebej, ko govorimo o Trumpovi administraciji. Hvala. Hvala lepa v imenu zelenih, gospod Žado, izvolite dve minuti. Gospa komisarka, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, Donald Trump je pred nekaj leti dejal, da se podnebje ne segreva. To je koncept, ki so ga po njegovem mnenju izumili Kitajci, zato da bi ameriška industrija bila nekonkurenčna. Ameriški kongres je pripravil poročilo o podnebju, 300 znanstvenikov je dejalo, da podnebne spremembe obstajajo in da imajo resne posledice tudi za ZDA. Trump pa je rekel, da jim ne verjame. Ta Trump zadnje mesece podpira Brexit, podpira najbolj trdi Brexit, kritira celo Terezo May, ker naj bi poskusila poiskati dogovor z ZDA eh, oziroma z EU. In ta predsednik je predsednik, s katerim naj bi se pogajali. Temu predsedniku boste zdaj predali del naše suverenosti, del naših urednot. To smo lepo slišali. Prijatelji socialdemokrati so zdaj v volilni kampanji in končno so uvideli luč ne pogajamo se s predsednikom, ki na nas pritiska. Ne bomo se pogajali z predsednikom, ki nalaga davke do povdan, grozi popovdan, na avtomobile, na ne vem kaj še vse. Če bomo pogumni, moramo pokazati, da je Evropska unija gospodarska sila, da je politična sila. Če ne bomo pokazali, da ščitimo svoje vrednote na področju podnebja, sociala in okolja, potem ne moramo začeti pogajanj z ZDA. Ne moremo kar tako reči, da bomo začeli, pa bomo že videli, kako bo šlo. Ne, ne moremo se pogajati z ZDA danes, zato ker ta predsednik ne predstavlja naših vrednot in predstavlja nevarnost za našo gospodarsko in tudi demokratično suverenost. Hvala. Hvala lepa, gospod Šulc v imenu GUE NGL. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa Malmström. Predsednik Trump grozi, da bo naložil veliko tarif, če ne bomo popustili. No, to je kot iz slabega filma. Rekli ste, da se bomo pogajali le, ko ne bo več pritiska. Zdaj pa želite kapitulirati. Razočaran sem, da je svet predlagal, da nadaljujemo pogajanja, ne glede na to, da se pritisk veča. Mislim, da zanemarjate svoja načela. Več kot 90 odstotkov naj bi ta sporozum vključeval pa vendar ne želite izvesti študije glede ekoloških, ekonomskih in socialnih posledic. Ne gre za standardno poglavje glede zaščite okolja in potrošnikov. Tega ni. Prav tako si zatiskamo oči pred Trumpovo, odlo Trumpovo odločitvijo, da ne spoštuje pariškega sporazuma. Trump se je s tem sam diskvalificiral, po našem mnenju. Vsi vemo, kaj si želi Trump. Želi, da bi vključili tudi kmetijske izdelke v ta pogajanja. In to bi pomenilo konec za naše kmete in tudi za naše trajnostno kmetijstvo. Ali ste že pozabili na proteste proti TTIP? On ne bo popuščal. On bo grozil le v zvezi z eh, tarifami na avtomobile in temu se bo potem odpovedal. Gospa Malmström, jaz sem uložil predlog spremembe, da ne bi podali mandata za ta pogajanja. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa EFDD, gospa Bega, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospa komisarka. Torej, mi nismo spremenili mnenja, kar se tiče druge različice TTIP-a, ampak očitno je komisija spremenila svoje mnenje, kajti izvirov iz ZDA izhaja, da bo kmetijstvo vključeno. Nismo mi tisti, ki moramo narediti korak v smeri ZDA. Mi smo svojo nalogo že opravili. Za 77 odstotkov smo zvišali uvoz soje in za 181 odstotkov smo dvignili uvoz eh, ameriškega plina in sedaj je žogica na strani ZDA. Preden sploh začnemo pogajati z Washingtonom, želimo, da vlada ZDA povsem odpravi carine na jeklo in aluminij in da preneha sa sovražnost med naših avtomobilov. ali želimo začeti z nule in ali bomo zavedno odpravili ta zloglasni TTIP, ki je teroriziral leta evropske državljane in predvsem ne smemo žrtvovati evropskega kmetijstva. Hvala. E v imenu skupine ENF, gospod Žame. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, ta resolucija me res čudi. Izhodiščno besedilo je bilo popolnoma izkrivljeno, tudi strani Evropske komisije, in to je zasluga zarote ALDE, EKR in ELS. Nekateri kolegi so se odločili žrtvovati politično nujnost interesom. Moramo zahtevati konkretna jamstva v razmerju do združenih držav, preden se lahko o tem pogajamo. Zdaj pa se bomo pogajali o tem, preden bomo dobili konkretna jamstva glede avtomobilskega sektora, glede izključevanja kmetijstva, in na koncu naj bi niti ne dobili ocen učinke glede ribiškega sektorja. 10, 15, 20 let se lahko pogovarjamo o sporazumu in mislim, da ne moramo nikakor tega podpisati, če ne izpolnimo teh predpogojev. S tem se tudi prej nihče ne bi strinjal. Nujno moramo zastaviti predpogoje z družnim državam, predtem se usedemo za pokajalsko mizo in ne nasprotno. Hvala. Nun haben die Kollegen Sedaj pa so na vrsti kolegice in eh, kolegi, ki bodo govorili v svojem imenu. Gospod Salafranka, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovana komisarka, Junkereva komisija je morala spremeniti svojo politiko po odločitvi, da se ZDA umaknejo iz tega sporazuma. Tarife na španske vlive seveda niso najboljše izhodišče. V tem kontekstu smo dobili tudi deklaracijo oziroma izjavo iz leta 2018 glede industrijskih tarif. To je zanimiva situacija. Nekateri boste prav gotovo se sklicevali na načela naše trgovinske politike, čeprav v njih ne verjamete. To je pravzaprav izgovor, da se ne zauzamemo za ta trgovinski sporazum. Moramo se boriti za predpise na osnovi reforme STO. Poskrbeti moramo tudi za ustrezno transparentnost. Predvsem pa, gospa predsedujoča, se ne smemo odreči obstoječim sporazumom. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bošinaro, ena minuta, izvolite. Najlepša hvala, gospa komisarka. Vsi se strinjamo, da se čezatlantski odnosi soočajo s številnimi velikimi izzivi. Prihaja tudi do prekinitev v teh odnosih, ampak pripričan sem, da morajo naši temelji ostati trdni. Evropska unija mora izvesti vse varovalne ukrepe za to, da zaščiti notranji trg, delavce in industrijo. To pomeni, da moramo biti trdni in da se moramo hitro odzivati na kakršenkoli tarife in nove ukrepe, ki jih uvaja administracija ZDA. Obenem se moramo potruditi, da pomirimo različne napetosti in da se izognemo trgovinski vojni, ki se lahko še poslabša in ima negativne posledice za obe strani. Ni boljšega načina, da se izognemo novim tarifam, kot sta dialog in pogajanja. Zato zaupam, da bo Evropska komisija postopala pravilno in predsednik Juncker ter komisarka Malstromova, bi res morali dobiti torej mandat, da se začnete pogovarjati o omejenih sektorskih ukrepih z Združenimi državami. Če bomo zavrnili pogajanja z ZDA, s kom se bomo pogovarjali v prihodnosti? Hvala lepa, gospa Karancova. Ena minuta. US... Najlepša hvala. Gospa komisarka ZDA in EU ste bili vedno naravni zaveznici, skupaj smo se delili vrednote in se soočali z skupnimi grožnjami. Tako kot v vsakem odnosu smo dosegli nekatere vrhunce in pa nekatere slabše čase in mislim, da moramo ohraniti naše skupne interese. Lansko leto je bilo najslabše za našo trgovino. EU se je trdno odzvala na uvedbe tarif na jeklo, ampak obenem smo dokazali tudi, da smo pripravljeni sodelovati in poiskati rešitve. Naše sporočilo je bilo jasno. Moramo sodelovati. Ta sporazum potrebujemo za delovna mesta, ki se ustvarjajo v Evropski uniji. Naš trg, naši viri, vse to je medsebojno povezano. Tudi varnost je s tem povezana. In to bo vedno bolj evidentno, zato upam, da bo Evropski parlament podprl začetek pogajanj s pogajanji, lahko vedno kaj pridobimo. Ampak vedno bomo kaj izgubili, če bomo zaprli vrata Združenim državam. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti gospod Butikov, ena minuta. Frau Präsidentin, Frau Gospa predsedojoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Obisk predsednika Junkerja v Beli hiši v julija je bil, bila poteza genija. Če bi Evropska komisija na podlagi rezultata tega obiska hitro predložila mandat, bi bili danes v boljšem položaju. Ampak obrali smo napačno taktiko in tako smo zapravili politični kapital in čas. In sicer iz strahu pred javno razpravo in iz nerealistične ocene, Eh, tega, kako bo ravnala ameriška vlada. Komisarka, dajali ste tole. Enostranski ukrepi bi oškodovali našim prizadevanjem, da bi okropili čezatlantske trgovinske odnose. Jasna, torej, mi smo šipki, eh, na drugi strani Atlantika pa so z nami zelo strogi. Eh, mislim, da smo preveč eh, ponižni. Sem za pogajanje, ampak ne na podlagi tako šipkega mandata. Zato moramo to zavrniti in se moramo vrniti nazaj in se potruditi k temu, zato da bomo predložili boljši mandat. Gospa eh, Sančes Kaldenti, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes zjutraj je potekala razprava o podnebnih spremembah in desnica je sprejemala prazne zaveze. Tudi komisarka Njete je govoril nesmisle. Očitno nas to ne skrbi tako zelo. Nihče ni pripravljen poslušati resnice. Večina evropskih politikov se obnaša samomorilsko in ne sprejemajo ustreznih ukrepov proti podnebnim spremembam. Vsi upajo, da nihče ne bo opazil, zakaj gre. Gospa Malmstromova, v času pariškega sporazuma ste ustrajali pri izpolnevanju predpogojev. Zdaj pa zanika gospod Trump tako podnebne spremembe kot ta sporazum. Ne vem, kaj je bolj pomembno za vas, trgovinski sporazum ali prihodnost planeta. Borili smo se proti TTIP-u, kako nam je uspelo z mobilizacijo in z ustreznimi informacijami. Ampak danes se pojavlja tudi mladinsko gibanje in pa feministično gibanje, ki ne bo dovolilo nadaljevanja politike, ki ogroža našo skupno prihodnost. Potrebujemo drugačne trgovinske modele in moramo se odzvati. Hvala lepa, gospod Datmot. Minuta 30. Thank you, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nemški avtomobilski proizvajalci so izvezli za 20 milijard avtomobilov v Združene države v prejšnjih letih, potem pa se je ta izvoz še povečal. Kljub temu, da evropski regulatori nimamo nobenega učinka na zakonodajo ZDA. Ampak želel bi povdariti naslednje. Evropske tarife na uvožene avtomobile so se povečale za 2 odstotka. Tarife EU za avtomobile, ki se izvažajo iz Združenih držav, pa so desetodstotne. To je asimetrično. Združene države imajo nekakšne razumljive argumente, ne glede na to, kar pravimo mi. In posledica tega je, da so izvozi avtomobilov iz združenih držav majhen delček v primerjavi s tem, koliko avtomobilov izvedemo, izvozimo iz Evropske unije. Zdaj pa ta resolucija, pa ne kritiziramo Združene države, da so se omaknile iz pariškega sporozuma, ampak gospod Žado, ne morete imeti takšne vlade, kot se želite v državi nekoga drugega. In Pogosto se zgodi, da tudi ne morete imeti vlade, kot si jo želite, v svoje države. Tega se zdaj dobro zavedam in že več let se zavedam tega. Priča smo politizaciji trgovine. In vse to, kar je zapisano v tej resoluciji, kaže na to, kako težko in zapleteno je, da Evropska unija zaključi z trgovinskimi pogajanji. In to je največja kazen. Evropski državljani plačujejo za politizacijo trgovine, pri čemer sodelujejo številni kolegi v tem parlamentu. To je obžalovanje vredno. Gospod eh, Dartmouth. Gospod Žado, eh, vam postavlja vprašanje modrega kartončka. Boste sprejeli vprašanje? Da, beseda je vaša, izvolite. Spoštovani kolega, nisem dobro razumel, ali podpirate boj proti podnebnim spremembam ali ne. Nisem dobro razumel, ali Velika Britanija, ki je velika država v mednarodni skupnosti še vedno verjame v univerzalne vrednote. In poleg tega tudi nisem dobro razumel, ali je vlada v Veliki Britaniji v času glasovanja tudi vaša vlada. Herr Dartmus, Ihre Antwort. Eh, vaša je beseda za odgovor. Več vprašanj ste mi zastavili, odgovoril bom na eno. V tej razpravi se pogovarjamo o trgovini, ne o podnebnih spremembah. In to je pomemben argument. Gre enostavno za to, da ne moremo pripenjati irrelevantnih vidikov na glavno temo. Tukaj zdaj govorite o podnebnih spremembah v kontekstu trgovine. In tukaj gre za čisto temeljne enostaven trgovinski sporazum. Vsaj taki bi morali biti. In če bomo zdaj to temo pripenjali trgovinskim sporazumom, bo to škodovalo evropskim državljanom. Sedaj pa dobi besedo gospod Hansen za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovana komisarka. Trgovinski spori se začnejo, ko se ena država odloči spodkopavati industrijo druge države. In takšno je naše trenutno stanje v odnosih z ZDA. Moramo se zauzeti za svoja delovna mesta. Tisti, ki želijo spodkopati pogajanja z ZDA, se igrajo z delovnimi mesti naših državljanov. 88 odstotkov evropskih podjetij, ki jih izvažajo v ZDA, so majhna in srednja velika podjetja. Evropska komisija bi se morala prizadevati za pozitiven rezultat v vsakem primeru, obenem pa mora spoštovati tudi pogajalski mandat, spoštovati izjavo iz julija in skleniti z temi pogajanji. Podpreti je treba tudi vse ukrepe, da se izključi kmetijstvo. Kot je povedal JFK, se nikoli ne smemo pogajati iz strahu in se nikoli ne smemo obenem bati pogajanja. In potrebujemo ustrezen politični pogum za to, gospod Žado. Hvala. Hvala lepa, gospod Kofot. Ena minuta. You, uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. To vprašanje je za nas zelo pomembno. Ali bomo ponovno zagnali ta pogajanja ali ne. Trumpova bela hiša si želi spotokopati vse, kar je pomembno za nas, ne le v Evropi, ampak tudi v veliki večini Amerike. Sem podpredsednik delegacije v Združenih državah in v ameriškem kongresu je toliko kolegov, ki imajo diametralno nasprotno mnenje od tega, kar pravi gospod Trump. Ali ne se torej začnemo pogajati s tistimi ljudmi, s katerimi se ne strinjamo, ki spodkopavajo pravno državo, ki spodkopavajo trgovinske predpise, predpise Svetovne trgovinske organizacije. Mislim, da bi morali to storiti zato, ker je Evropa vele sila na področju trgovine. Mi smo v vozniškem sedežu in nikoli ne bi smeli v trgovinskih pogajanjih za ZDA sprejeti dogovor, preden odpravijo enosmerne tarife. Če se bomo vrnili v situacijo, ki bo bliže pravni državi, potem se lahko tega lotimo, ampak ne smemo biti pod pritiskom. Gospod Kofot, ali eh, sprejmete uh, vprašanje modrega kartončka gospoda Iltriča? Ja, nein. Ne? Da, izvolite. Herr Heterič, ja. Ihre blaue Karte. Izvolite. Torej, vprašanje modrega kartončka, izvolite. Najlepša hvala, da ste sprejeli moje vprašanje. Želim si pojasnilo. Ali sem prav razumel, da ste dejali, da Evropska velesila ne bi smela govoriti o trgovini z administracijo, s katero se ne strinja, tudi če je ta administracija edina dejanska velesila na svetu, Združene države so to. In vi bi se raje pogovarjali z ljudmi v opoziciji, kot pa s tistimi ljudmi, ki so v položaju, da sklepajo trgovinske dogovore. Seveda, sam razumem, kako je s pogajanji s tistimi vladami, s katerimi se ne strinjamo. Ampak, če to vpliva na trgovino in na življenje vseh naših državljanov in držav, mislim, da se moramo pogovarjati o zaposlitvah, o delovnem mestu, o industriji. Hvala. Gospod Kofat? Mislim, da me niste dobro razumeli. Vsekakor se moramo pogovarjati z administracijo Združenih držav, kljub vseh nestrinjen. Združene države so veliko več kot Trumpova administracija. Tudi kongres moramo upoštevati. Številni se ne strinjajo za njegovo trgovinsko politiko. Povedal sem to, da je Evropa trgovinska vele sila, ki spoštuje pravno državo. Mi želimo zagotavljati, da se spoštujejo predpisi STO, moramo zagotavljati pravične pogoje, vse, boriti se želimo proti podnebnim spremembam in tako dalje. Moramo torej govoriti z položaja moči, ne smemo biti torej prešipki, da bi se na ustrezen način pogovarjali s tistimi, ki se z nami ne strinjajo. Hvala lepa, gospa Dohnano, ena minuta. Merci, <clears throat> euh, madame. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. EU se je odločila, ponovno začeti s trgovinskim pogajanjem za ZDA. Ampak državljani zavračajo te tip, ki je za njih škodljiv. Predlagani sporazum za ZDA se je znašel v pravi slepi ulici po izvolitvi Donalda Trumpa. In tehnokrati zdaj skušajo najti nekakšne alternative. Ta sporazum, o katerem se danes pogovarjamo, je prav gotovo del tega prav, nič pozitivnega ne moremo pričakovati od teh pogajanj. Kako ne verjamemo, da bo kmetijstvo dejansko izključeno iz področja uporabe tega sporozuma, če je Trump že sprejel izvoz ameriške soje v zameno za nemške avtomobile. Potrebujemo drug model, bolj socialen model, model, ki bo spoštoval tudi podnebne spremembe. Evropska unija vsak dan pokaže, da lahko naredimo le eno, da se rešimo tega. Di, uh... Tako. Eh, to eh, so bili govorniki v imenu političnih skupin, sedaj pa je na vrsti postopek KHDI. Imela bi prošnja. Deset se vas je prijavilo k besedi. Vse, vsem bi rada dala besedo, ampak pogoj je ta, da se držite časovnih omejitev. Sicer ne boste vsi dobili besede.

Skrajna levica očitno razmišlja na ta način, da bi morali zavrniti ta pogajanja. Zakaj? Zato, ker jim ni všeč predsednik Trump. Ampak američanom je očitno čisto dovolj všeč, saj so ga izvolili. Ali torej menite, da so bile te volitve napaka, pa tudi Brexit? No, tudi če je bila to napaka, se napake pač dogajajo. Ampak Združene države so resna partnerica, kateri smo zavezani na številnih različnih področjih, kot je tudi obramba. Združene države morajo ostati naša strateška partnerica tudi pri trgovini. Trgovina za združenimi državami je zelo pomembna. Hvala. Hvala lepa. Gospa Rodriguez Venjeres, ena minuta. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospa komisarka. Dialog je seveda pomemben način za reševanje teh težav, s katerimi se soočamo, ampak iskreno povedano, mislim, da nimamo predpogojo, da bi se lahko lotili trgovinskih sporazum pogajanj z združenimi državami. V politiki je najpomembnejše, da smo dosledni, da tudi storimo to, kar pravimo. Vsem mladim danes bi želela povedati da se zauzemajo za vse potrebne ukrepe, na osnovi katerih lahko rešimo situacijo v prihodnosti. Če bomo sprejeli trdne zaveze za boje proti podnebnim spremembam, kako lahko potem imamo tudi nek trgovinski sporozum z Združenimi državami Amerike, ki najbolj onesnažuje? Ali se lahko torej pogajamo s tistimi, ki niso zanesljivi partnerji in nas napadajo z novimi tarifami? pravijo, da predstavljamo grožnjo za njihovo varnost. Torej niso izpolnjeni pogoji v prihodnosti. Hvala lepa, gospa Tomašič. Ena minuta. Sjedinjene američke države naš su glavni... Najlepša hvala, predsedujoča. ZDA je naša glavna globalna partnerica in potrebujemo dolgoročne vzajemne zaveze, zato da bomo ukrepili trgovinske odnose. Veseli me, da se začenja novo poglavje v trgovinskih odnosih, tako kmalo po porazu TTIP-a. In upam, da ne bomo ponovili starih napak. Z novim sporazumom moramo zajeti vse industrijske sektorje. Ne smemo biti podvrženi nekim šipkim poskusom, da določamo više standarde. Moramo upoštevati trenutne standarde, kar vključuje tudi označevanje proizvodov. Pogajalci naj ne bi delovali pristransko do Trumpa in njegove administracije. Če bomo še naprej podajali politična sporočila glede Trumpovega predsedstva, namesto da se lotimo tega posla, potem nam bo spodletelo. Glavno vprašanje je, ali bomo dobili še eno priložnost in kdaj. Moramo biti predvsem modri. Hvala lepa, gospa Bilbao, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, Naj povem, da se strinjam s pogojanskim mandatom iz treh razlogov. Naše gospodarstvo bo v naslednjih letih močneje raslo, zlasti zaradi naših izvozov. Pripraviti se moramo na to, da bomo še naprej krepili gospodarstvo in naša majhna srednja velika podjetja morajo dobiti možnost, da prodajajo v ZDA. Ta pogajanja so edina možnost, da lahko ohranjamo naše visoke delovne in socialne in okoljske standarde. In tretjič, tukaj ne gre za enkratni. Ukrep. Evropa se je odzvala na grožnjo neoliberalizma in sicer preko sporazumov, ki jih sprejemamo na primer za Japonsko in pa za drugimi, se katerimi se še vedno pogajamo. Mi eh, moramo storiti vse, kar je v naših močeh. Seveda pa eh, smo uspehe zabeležili tudi zato, ker se pogajajo tudi ženske do sedaj je vladal uh, testosteron in uh, eh, preob, potrebnega preobrata ni bilo. Gospa komisarka je dokazala, da, zelo do, da se zelo dobro pogaja za čustveno inteligenco. In eh, če bomo si prezadevali zgolj za kratkoročne rešitve, potem ne bomo uspešni. Torej, začetek trgovinskih pogajanj za ZDA bi pomenilo, da bi eh, se pridružili Trumpu v njegovi igrici, ko poskuša nadvladati druge. Ja, to bi bil konec večstranskim sporazumom in s tem bi pokopali tudi naše ambicije, ki temelijo na socialnih in okoljskih eh, standardih. Eh, samo 12 let imamo, da bomo rešili podnebne spremembe in zato je nemogoče, da se pogajamo s tisto državo, ki je največja država, ki je odgovorna za največji izpuste CO2 na svetu. Kako lahko ponudimo eh, američanom eh, boljše možnosti, potem, ko so uvedli carine na um, aluminij in jeklo? Mi bi morali voditi močno industrijsko politiko, ki krepi naše delavce in morali bi stopiti na pot uh, razogličevanja. Hvala lepa, gospoda Mato, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, biti moramo zelo pozorni, kajti mi ne smemo obrniti mnenja ljudi. Torej, kaj je začetek pogajanj za ZDA? S tem bomo ogrozili okolje, zdravje, s tem bomo odprli vrata za eh, kmetijske izdelke iz ZDA. To bi bilo nelogično in to bi še poslabšalo položaj naših ribičev. In to bi pomenilo, da bi eh, cene na našem trgu padle. In mi se bomo temu sporazumu uprli. Kolikokrat smo rekli? da je treba sprejemati trgovinske sporazume, ampak zlasti v interesu evropskih državljanov in pod pogojev, da ustvarjajo dober, koristen trg, ki eh, bo pomenil uspeh za naše proizvajalce in za naše izvoznike. Mi smo proti novemu TTIP-ju. Gospod Valesa, ena minuta. Hvala lepa. Eh, mi bi se eh, radi izognili nadaljni eskalaciji trgovinske vojne med EU in ZDA. Eh, in dokler tečajo pogajanja, ZDA ne bodo uvedle tarif na avtomobile. Petinosemdeset odstotkov proizvodnje avtomobilov Poljske je namenjenih trgu ZDA. Torej, tudi v našem polskem interesu je, da se izognemo novim tarifam. Poleg tega imamo energetsko intenzivne sektorje v našem gospodarstvu. Torej imamo razlike med energetskimi stroški in pa regulacijo med ZDA in Polsko. Tudi uvoz utekočinjenega plina iz ZDA bi bil za nas dober. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Grapini, ena minuta. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoša, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegije. Nesporno imamo različne razloge za to, da se jezimo eh, nad, eh, se jezimo nad Trumpom. Unesla sem predloge sprememb v zvezi s sporazum TTIP, potem je zadeva spodletela, ampak odnosi za ZDA so pomembni. Treba je pogledati, kaj bomo dobili, kaj bomo izgubili. Zaupam komisarki, sem za pogajanja, kaj ti. Mirča Iljade je eh, pri nas v državi rekel, da ne moramo vsega odlašati. Mi potrebujemo eh, proizvodne standarde, ki so priznani. In eh, seveda nišče ne more enostransko usiljevati tarif. Upam, da bomo obvladali to nalogo, upam, da boste tej nalogi kos, gospa komisarka, in da boste potem poročali, kaj se dogaja s tem trgom. Rusija, Kitajska, Turčija torej s temi ne gre, kako naj potem sicer eh, nadgradimo naš notranji trg. Eh, mislim, da moramo začeti se pogajanje. Hvala lepa. Eh, gospod Arabele. Gospa komisarka Malstrumova. Uskladiti moramo socialno politiko, kmetijsko, razvojno politiko in pa raziskovalno politiko. Govorili ste tudi o pomenu izvoza soje na evropsko celino. Mislim, da je bolj pomembno, da poskrbimo za to, da povečamo proizvodnjo zelenjave na evropski ravni. Spodbujate prosto trgovino, ampak ob enem ignorirate kmetijski sektor. Dogovore glede soje izhajajo že iz Briškega sporozumega in Kjotskega sporozuma. Ali boste, gospa komisarka, zagotovili doslednost med trgovinsko politiko in pa ustreznim bojem proti podnebni spremembam, kar postaje nujna zadeva. Na eno minuto. Hvala lepa, gospa Arena, ena minuta. Spoštovana gospa komisarka, zdi se mi, da je vse voda na mlin Evropske komisije, ko gre za liberalizacijo trgovinskih izmejev. Vaši splošni argumenti so argumenti, ki jih poznamo, torej da sklepamo sporazume s tistimi državami, ki so prijateljske države, imajo iste vrednote kot mi, iste predpise in tako dalje. Ampak povejte mi, kako je lahko Trump nekdo, ki ima iste vrednote kot mi. Ko govorimo o podnebnih vrednotah, je Trump bil tisti, ki je izstopil iz pogajanj in iz sporazuma. In gospod Trump se je odločil, da ne bo spoštoval niti predpisal Svetovne trgovinske organizacije. Torej, vi branite predpise STO, zakaj bi se potem sploh usedli za pogajalsko mizo z administracijo predsednika Trumpa? Glede na to, da oni ne spoštujejo predpisov, ki si jih vi želite spoštovati. Samo en argument bi predstavila, da ne morete izvajati politike, ki ne spoštuje Evrope. Ne verjamem, da bi to lahko bilo dobro in da bi lahko podelili mandat svetu za ta pogajanja. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Malmstrom in sa postopkom Kešdjel smo zaključili. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane gospe in gospodje. Sporazum, ki ga je sprejel gospod Juncker za gospodom Trumpom eh, julija, je poskušal ne glede na navskrižje najti način, kako bi lahko sodelovali. Govorili smo o tekočenjenem plinu. Številne države članice so pokazale interes, da bi kupovali ta plin v ZDA, ne pa od drugih partnerjev. In ZDA so se strinjali, da bodo to omogočile. In to je bila seveda odločitev držav članic in pa eh, družb, seveda pa je pri tem sodelovala tudi Evropska komisija. Potem povečanje uvoza soje. Tudi to je rezultat trga. Komisija ne kupuje soje in je na grmadi v naših zgradbah. Eh, to je, trgo, to je stvar trga. Sprejeli smo se, da bomo sprejeli tudi ameriško schemo trajnosti in sicer, kar je povsem skladno za direktivo. Potem smo se dogovorili tudi, da bomo reformirali VTO. Eh, stekal je tudi postopek sodelovanja z ZDA in z Japonsko in iščemo nove eh, predpise v VTO. In to delo teče. Strinjali smo se tudi v zvezi s tem, da bomo regulatorno sodelovali, povsem pregledno in skladno in da bomo pri tem povsem spoštovali naše zaščitne sisteme. In strinjali smo se, da si bomo prizadevali za pogajanja o dveh omejenih sporazumih. Pri enem gre za uh, oceno skladnosti, o tem danes nismo veliko slišali, in drugi bi bil omejeni sporazum o um, Eh, eh, eh, proizvodih in pa o industrijskih dobrinah. In v zvezi s tem se je izrazili svoje mnenje. In potem, kar se tiče mandata, tukaj so jasni pogoji. Nismo mogli zaključiti, ne moremo zaključiti ničesar, dokler ne bodo umaknili tarif na jeklo in aluminij. Poleg tega noben, ne bo nobenih dodatnih tarif, naprimer na avtomobile. Poleg tega bomo tekom eh, teh pogajanj izvedli zonanjo študijo, eh, ko gre za presojo vpliva vzdržnosti oziroma procesa cene trajnosti. Eh, poleg tega smo začeli za posvetovanje s civilno družbo. Povsem jasno je v tem mandatu to zapisano in če boste to sprejeli, boste tudi zagotovili, da kmetijstvo ne bo vključeno To je omejen sporazum za industrijsko blago, vključno z avtomobili in ribištvom. In to bo tudi skladno za VTO. In Eh, to je eh, pomembno tudi za EU. Mi se ne bomo ničesar odpovedali. Seveda to ni popolni prostotrgovinski sporazum. Tukaj ne gre za to, da bi vzeli izmrzovalnika TTIP, kajti TTIP je zamrznen iz različnih razlogov. Ni bilo eh, mogoče nadaljevati se pogajanji pod Obamo in tudi sedaj to ni mogoče. Ehm, in to velja tudi za eh, prihodnost. In tudi sami ste to om, omenili, ni možno to tudi zaradi tega, ker so se ZDA umaknile iz pariškega sporazuma. Kot sem dejala, eh, se v marsičem ne strinjamo z ameriško vlado, ampak ameriški ljudje, eh, ameriški senat, ameriška nacija je prijatelj. Evropske unije in v našem interesu je, da poiščemo področja, kjer lahko sodelujemo, kjer se lahko pogovarjamo, kjer lahko zdržujemo dialog. Uh, in eh, to je eh, želja eh, tudi Evropskega sveta. Zato vas prosimo, da podprete ta pogajalski mandat. Svet je pripravljen in upam, da boste to pri glasovanju lahko jutri podprli. In lepo se vam zahvaljujem za to razpravo. Hvala lepa, gospa komisarka. Gospod Jezerič, moram vam povedati, da vam ne bom dala še enkrat besede, kaj ti postavili ste vprašanje modrega kartončka in to je razlog, da nisem sprejela vaše eh, prošnje. Eh, torej, sprejeti, predložili ste osnutek za eh, resolucijo. Razprava je s tem zaključena. Glasevanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem eh, redu je skupna razprava o Evropskem semestru za ekonomsko politiko in usklajevanje. Pred nami je poročilo gospoda Toma van den Kendelareja. Se upravičujem za izgovorjavo. Evropski semestr za usklajevanje ekonomskih politik, letni pregled lasti za leto 2019 in pa poročilo gospe Harkin, Evropski semester za usklanjevanje ekonomskih politik za poslovanje, za poslovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019. Najprej dobi besedo poročevalec gospod Vanden Kendelare. Za štiri minute. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedajoča gospa oziroma gospod komisar, kolegice in kolegi. Razprava o letnem semestru je vedno politična in sedaj se bližajo volitve in zato bo razprava še toliko bolj politična. Torej, eh, vprašanja, ki se jih moramo v tem kontekstu zastavljati, so tista vprašanja, ki nasiljajo k temu, da politično pokažemo eh, barvo. Torej, kateri izzivi so pred nami, katere prioritete bomo določili in kako bomo poskrbeli za to, da eh, bomo ohranili blagostanje naših držav za naše otroke. Kolegice in kolegi, nekateri se boste zauzemali za više ulaganja, drugi zahtevate več discipline pri državnih izdatkih in spet tretji želijo eh, to, da zategnemo vajeti. Jaz sem krščanski demokrat in menim, da bi bil najboljši pristop ta, da zajamamo vse enostavnih rešitev ne moramo uvajati. Mi moramo povedati celotno, jaz bi vam rad eh, povedal zgodbo. Torej, danes je slučajno tu na obisku moj mali sin in zauzemam se tudi zanj, govorim tudi v njegovem imenu, kajti to bi morala biti njegova socialna država. Socialna država, ki bo njemu in njegovim dragim omogočila, da bo preživel tudi v težkih časih. Ta država ga bo morala ščititi, ga zdraviti, ko bo bolan in ko bo star, bo moral imeti možnost, da prejema primerno pokojnino dohodnina. To je prihodnost, to je velika zgodba. Desetletja smo gradili blagostanje naših državljanov in zato gre danes. Staranje je naj, eden najpomembnejših razvojev 21. stoletja. Nasplošno govorimo o dobrem izidu, ampak to je povezano tudi z velikimi izzivi. Stroški pokojnin, eh, zdravstvenega zavarovanja in starostne nege. Eh, torej, ti stroški bodo v naslednjih letih izredno narasli in to bo spravljalo pod pritisk državne proračune. Drugič, staranje družbe eh, pripelje tudi k temu, da bo delalo manj ljudi in da bomo imeli vedno manj ljudi, ki bodo morali prevzeti stroške. Torej, to je druga obremenitev državnih proračunov. Sedaj moramo v resnici poseči in sicer na treh frontah. Vlagati moramo, uvajati moramo strukturne reforme in um, obvladati moramo državni proračun. Najprej je treba začeti z zdravimi financami. Potrebujemo fiskalna blažila, zato da se bomo ščitili pred previsokimi stroški pokojnin. Več starejših ljudi pomeni više držav, zdravstvene stroške in pa eh, više stroške za njego in više stroške za pokojnino. In na to se moramo pripraviti. Sicer bomo račun enostavno preložili eh, na naslednjo generacijo. Potem potrebujemo strukturne reforme ki bodo znižale stroške starajoče družbe. Kajti imeli bomo manj zaposlenih ljudi eh, in ljudi moramo motivirati k delu. Delodajalci in delavci morajo bolje sodelovati, eh, mora biti možno lažje najemati ljudi in jih odpuščati. Moji starše pripa, pri starši pripadajo generaciji, ki so vse življenje delali za enega delodajalca in ta model je sedaj pod pritiskom. Naši otroci pa tega modela sploh več ne bodo poznali. Zato mora sedaj politika ustvariti okvir zato da bomo omogočili ta prenos, da, bodo, um, uh, da bomo uvedli večjo prožnost na trgu dela. Zato moramo na njih ne zagotavljati izobraževanje, usposabljanje in zaščititi je treba uh, eh, življenski standard. In ob koncu. Če res želimo eh, rešiti probleme na tej celini, potem potrebujemo tudi ulaganje eh, v prihodnost. Ne samo v humani kapital, potrebujemo tudi eh, gospodarsko rast in pa okrepitev produktivnosti. Ulagati moramo v digitalizacijo, inovacije, raziskave, razvoj, infrastrukturo. Potrebujemo inteligentne investicije, ki bodo jutri obrodile sadove. V tej smeri moramo iti z evropskim semestrom. Torej, socioekonomski kompas, zaradi tega, da se ne bomo eh, odmaknili od poti in bomo zagotovili um, trajnostno prihodnost. Hvala lepa, sedaj pa gospa Harkin, štiri minute. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v senci za dobro sodelovanje in mislim, da smo zato dobili uravnoteženo poročilo. Dobili smo nekaj predlogov sprememb, za izjemo enega lahko podprem vse ne bodo znatno spremenili vsebino ali pa ton poročila, ampak prenašajo izboljšave. Torej, najprej bi rada povedala, kako pomembno je za odbor EMPL, da imamo ločeno poročilo o letnem pregledu rasti. Kajti eh, mi imamo drugačen vidik kot odbor EGON. Torej, oba vidika sta komplementarna, ampak eh, imata različne poudarke. Mislim, da naše poročilo prispeva k temu, da uravnotežimo